poslovnika eh, ta, te akte podpisali in eh, naslove teh aktov bomo pa objavili v zapisniku tega zasedanja. E, eh, LS, ALDE, SD. Torej, tu imamo nominacije za odbore in za parlamentarne delegacije. Ta seznam je bil objavljen in če nihče nima nič proti temu seznamu, ki bo v Eh, zapisniku, potem se bo ta seznam sprejel, do jutri imate čas za svoje pripombe. In konferenca predsednikov je 5. maja leto sprejela osnutek dnevnega reda v skladu s pravilom 137 poslovnika in eh, predlog dnevnega reda smo vam tudi razposlali. Eh, poslov, oziroma postopkovno vprašanje. Eh, seguramente por la inmediatez del hecho grave que ocurrió ayer en Cuba, el presidente. Eh, v Kubi, mogoče sploh ne veste, ker je ta dogodek tako uh, nov, ampak Bilfedo Soto je Garcia, disident uh, Kube, uh, je bil ubit. Ubila ga je policija in sicer v javnem parku v Santa Clari na Kubi. In glede na to, da je ta parlament zelo pozoren na človekove pravice, mislim, da bi vi kot predsednik morali zahtevati neodvisno preiskavo, tako da bi se ugotovilo, kakšne so okoliščine te smrti. Eh, hvala lepa za ta prispevek. Če se je to zgodilo, potem se moramo odzvati točno tako, kot ste vi to zahtevali. Najlepša hvala, da ste